Lepo pozdravljeni. Otvarjam tretjo okroglo mizo. Sedaj se bomo osredotočili na drugačno temo. Govorili bomo namreč o krepitvi notranje varnosti v Evropski uniji. Imamo omejen čas, zato bom sam bil za zgled in bom skrajšal svoj prispevek. Rad bi prisrčno pozdravil vse, ki ste tukaj, še posebej komisarja Kinga, ki je pristojni komisar za področje, o katerem razpravljamo danes. Veliko čast mi je, da vas lahko posta, pozdravim v tej razpravi. Naša konferenca se predvaja neposredno po spletu prispevke bomo tudi posneli. Danes popovdne imate tolmačenje v francoščino, nemščino, italijanščino, nizozemščino, angliščino, španščino, portugalščino, češčino, mačarščino, polščino in slovenščino. Na konferenci bomo slišali prispevke čas bo nažalost omejen na minuto in pol. Za strokovnjake bomo namenili pet minut vsakemu, torej komisar bo dobil pet minut, dve minuti predstavnikom agencij, evropski poslanci in predstavniki držav članic pa bodo imeli na voljo minuto in pol. Mi introduciramo. Kot ovod naj povem naslednje. Zahvaljujem se predsedniku Tajaniju, da je organiziral konferenco na visoki ravni in tudi tri okrogle mize. V zadnjih letih smo nažalost opazili, kako se je okrnila varnost za naše državljane v Evropski uniji. Vsi poznamo dogodke 11 terorističnih napadov v 11 tednih, zadnji včeraj v Bruslu. To nam da misliti. dana misliti v državah članicah, v inštitucijah, v evropskih agencijah, ki obravnavajo temo varnosti v regijah in v občinah. Svobodno gibanje in bivanje v Evropski uniji je temelj Evropske unije. Temu se ne moremo in ne smemo odpovedati. Leta 1992 s pogodbo, z masersko pogodbo, smo odpravili notranje preverjenje na notranjih meja v Evropski uniji. Skupna politika delovanja viz je zelo širok predlog, predlog sodelovanje med policijskimi silami, šenski informacijski sistem. Vse to je uspeh ta uspeh pa ogroža težava do valjevanja vstopa teroristom v šengensko močje. Ne smemo dopustiti, da to dejstvo omejuje svoboščine naših državljanov, svoboščine, ki smo jih dosegli in za katere smo si prizadevali. Vsi pa se moramo potruditi, da bomo izboljšali sistem za boljšo notranjo varnost v Evropski uniji. In temu se posveča naš komisar. Treba je iskati rešitve. V zadnji komunikaciji komisije o napredku proti varni in učinkoviti Evropi je prava pot. Ugotovili smo pomakljivosti strukturne vrzeli, ki so povezane z informacijskim sistemom. Naj jih navedem nekaj. Imamo vrzeli v informacijskem sistemu in upravljanje s podatki. Potrebujemo informacijski sistem, kjer bomo upravljali s podatki na priven način. Potrebujemo arhitekturo za upravljanje s podatki na zonanih mejah, kjer bi zbirali podatke ločeno v med seboj nepovezanih sistemih, kar nam ne omogoča našega dela. Komisija je zaradi tega predlagala ukrepanje na treh področjih. Prvič, izkoristiti moramo prednosti informacijskih sistemov, ki jih že imamo. Zato pa moramo okrepiti SIS, podatkovno bazo Eurodakt o migrantih in prosilcev za azil, in tudi sistem ECRIS, ki govori o kriminalnih registrih dejanjih. Treba je dati tudi pristojnosti Eurisi in tudi več finančnih sredstev. Možnosti za dodatne ukrepe za odpravljanje vrzeli v evropski arhitekturi pri upravljanju podatkov. Tukaj smo odkrili kar nekaj vrzeli, v sodelovanju med državami članicami in tretjimi državami in državljani tretje države, ki obiščejo naše države. Treba izboljšati registr vstopov in izstopov. Mislim, da lahko dobimo in dosežemo medinstitucionalni dogovor na tem področju pred junijem. Želimo tudi izboljšati TIAS, ki je Evropski sistem za avtorizacijo potovanj v Evropski uniji, izboljšati pa je treba tudi interoperabilnost upravljanih sistemov s podatki. Ne bom se spuščal v podrobnosti, kaj ti to bo storil komisar za konec, pa bi rad povdaril osem grožen organiziranega kriminala, ki smo jih odkrili v Europolu. Kibernetski kriminal, trgovanje dihadrini z drogami in distribucija, organiziran kriminal, ko gre za krajo, finančni kriminal in pranje denarja. Ponareje dokumentov in pa tudi nezakonito prodanje blaga. S tem bi zaključil, besedo pa predajem gospodu komisarju Kingu. Uh, th thank, thank you, Chair. Najlepša hvala, predsedujoči, in eh, hvala tudi za povabilo na današnje zasedanje. Spregovoril bom o vprašanjih, za katera ste me vprašali, ampak na začetku bi vseeno povedal tri stvari. Kot ste omenili, se je v zadnjem mesecu dogodilo pet napadov na ozemlju naših držav članic, torej turističnih napadov. rad bi delil moje sožalje za vsemi, ki so bili vključeni v te teroristične napade. Pozdravljam današnji program, mislim pa, da se lahko vsi strinjamo, da so migracije ločen izziv od varnosti in tega ne smemo združevati v en, enotno temo. Namreč populisti in ekstremisti prepogosto zlorabljajo takšno zmešnjavo. Naj najprej povem, da se stoodstotno strinjam z govorci iz prejšnjega dela zasedanja, ki so povedali, da je učinkovita integracija, spoštovanje naših vrednot in eh, tako naprej, da je to najpomembnejše orodje v boju zoper ekstremizacijo in torej za zagotavljanje varnosti v državah članicah. Pomemben del celotne zgodbe pa je tudi to, da okrepimo varnost na zunanjih mejah. Okrepiti moramo tudi varnost in sodelovanje znotraj meja. Na zunanjih mejah morajo države članice prevzeti odgovornost za to, da zaščitijo zunanje meje. Vseeno pa moramo mi storiti vse, da jih pri tem podpremo. Lani oktobra smo ustanovili Evropsko obalno in mejno stražo in v zadnjih osmih mesecih so odlično napredovali. Sedaj je veliko uh, mejnih uradnikov pozicioniranih povsod po zunanjih mejah Evropske unije in na tak način pomagajo ter dopolnjujejo že obstoječe mejne uradnike držav članic. Kar se tiče varnosti, poleg eh, podpora držav članic, agencija podpira tudi eh, organe za pregon in preiskave, ko gre eh, za javni red. Pomagali smo pri nadzoru vstopa migrantov, poleg tega smo pomagali pri žariščih v Italiji in Grčiji. Napotili smo veliko sodelavcev iz Evropske obalne in obmejne straže, pa tudi iz Evropola, tako da lahko podpirajo nacionalne organe. Kot je že povedal predsedujoči, pa smo nasplošno gledano okrepili tudi naše znanje glede tega, kdo vstopa in izstopa preko naših zunanjih meja. Prenovili smo šengenski zakonik. Vsi, ki sedaj vstopajo in izstopajo iz Evropske unije, se sedaj preverjajo, v skladu z šengenskim informacijskim sistemom, ki je najpomembnejša baza podatkov za um, preiskovalne organe. Boj zoproti otapljanje imigrantov zahteva to, da organi pregona različnih držav članic sodelujejo. Podpira jih Europol za njihovim centrom za boj proti tihotapljenju migrantov in vem, da je kolega iz Europola danes tudi tukaj. Izboljšati moramo naše sodelovanje z tretjimi državami. Komisija je pripravila sporočilo o osrednje sredozemski poti in eh, zapisali so različne načine, na kak način se bojujemo proti tihotapljenju. Omenil bi tudi operacijo Sofija, ki so jo danes že omenjali, namreč ta je bila izjemno uspešna pri boju z oprtih otapce in eh, veseli me, da je admiral Kredentino danes tudi z nami. Kar nekaj držav članic je ponovno uvedlo nadzor na notranjih mejah. Na začetku leta je komisija predlagala, da se odpravi ta notranji nadzor do novembra letos. Pomagali bomo pri počasnem odpravljanju nadzora na notranjih mejah in prav zaradi tega smo se zauzeli za okrepljen policijski nadzor, za dodatne kontrole znotraj šengenskega območja, predvsem osredotočeno na mejna območja, seveda. Uspodbujamo tudi države članice, da okrepijo sodelovanje policij čez mejo, torej da se izvajajo skupni mejni pregledi in da se bolje izmenjujejo podatki med različnimi policijskimi organi. Okrepljeno preverjanje informacij in pa izvajanje zakonodaje preko meja je ključnega pomena, če želimo ukrepiti našo varnost. To pa seveda zahteva in izmenjavo informacij med vsemi akterji, med državami članicami, agencijami, pa tudi pravosodnimi organi, organi pregona in obveščevalnimi agencijami. Imamo različne instrumente in eh, sisteme za izmenjavo podatkov, ki obstajajo in ki lahko podprejo naše organe za varnost in nadzor meja. Schengenski informacijski sistem, potem mreža PRM, švedski sistem za pospešeno izmenjavo podatko in kmalo tudi sistem PNR. Poleg tega smo sprejeli tudi direktivo za boj zoper terorizmu, ki pomaga pri izmenjavi podatkov za boj proti terorizmu. Evropske agencije, še posebej Europol, tukaj prevzemajo ključno vlogo pri omogočanju izmenjave informacij. Tako. Seveda pa obstaja še veliko možnosti, kako eh, izboljšati situacijo. Mi smo pripravili veliko predlogov, kako izboljšati obstoječe informacijske sisteme in pa kako odpraviti vrzeli, ki obstajajo. Predlagamo okrepitev šengenskega informacijskega sistema seveda na podlagi že obstoječih izkušenj. Naš predlog želi ukrepiti izmenjavo informacij po vsej Evropi, ko gre za prekrške povezane z terorizmom in pa eh, razširiti uporabo biometričnih podatkov. To bo podprlo naše uradnike eh, na mejah in policiste, ki se na mejah zauzemajo za boj proti zločinom in za varnost naših meja. Poročevalec ELS eh, e za ta dosje bo tudi sodeloval v razpravi danes popovdne. Evropski sistem za vstop in izstop in eh, sistem ETIAS, ki je podoben eh, sistemu ESTA v ZDA, ta dva sistema bo tagotovo izboljšala informacije, ki jih imamo o ljudih, ki vstopajo in izstopajo iz Evropske unije. Zahvaljujem se predsedojočemu, ki je veliko dela opravil na podlagi tega dosjeja. In upam, da se bomo tukaj eh, držali vseh zadanih nalog. Z nekaterimi sem razpravljal o sistemu ETS in o tem, zakaj je ta pomemben za našo notranjo varnost in za vizumsko politiko. Še enkrat bi izkoristil to priložnost, da vas prosim, da skupaj dosežemo to, da bo ETS kar se da hitro operativen. Povedal bi še nekaj glede interoperabilnosti. Kot veste, smo vzpostavili skupino strokovnjakov za informacijske sisteme in interoperabilnost. Ta skupina bo preverila različne možnosti za to, kako bi lahko naši informacijski sistemi bolj učinkovito sodelovali. Na tak način bi tudi odpravili vrzeli pri delu teh sistemov. Skupina je letos v začetku leta predstavila priporočila za izboljšanje delovanja sistemov. Spodbudili so nas, eh, da pripravimo enotno iskanje po vseh sistemih in enotni sistem eh, za iskanje identitet. Na tak način bi lahko izboljšali operativno delovanje in lahko bi jih vzpostavili z uskladnostjo z zakoni glede spoštovanja varstva podatkov. V poročilu o napredku je Evropska komisija podprla te ugotovitve in predlagala, kako naprej. Predlagali smo torej, da začnemo sodelovati pri tem, da se zaključijo in dokončajo vsi odprti dosjeji, ki eh, so povezani z sistemi za invenjavo informacije. Naslednji teden bomo pripravili predlog, predlog za okrepitev EULISE. E. Direktor EULISE e je danes z nami. Poleg tega pa bi radi okrepili tudi sistem za invenjavo informacije kazenske prekrške. Za parlamentom želimo doseči skupno razumevanje glede naslednjih korakov, če želimo doseči operativnost in interoperabilnost. Ko bomo zaključili z odprtimi dosjeji, bomo končno v stanju, da lahko pripravimo zakonodajni predlog o interoperabilnosti v začetku leta 2018. Gospe in gospodje, Naš skupni cilj je to, da zagotovimo varnost naših državljanov in prav zato moramo sodelovati. Veselim se dobrega dela z vami danes in v naslednjih tednih. Najlepša hvala. Muchas gracias, señor comisario, por sus palabras siempre inteligentes. Najlepša hvala, gospod komisar. Hvala za vaš komentar. Naš specialist eh, za Schengen, gospod Karlo Koeljo, ima sedaj besedo. Izvolite. No e e gospod predsedujoči, dragi kolegi. Vemo, da moramo delovati koordinirano, zato da se bomo spopadali z izzivi na področju migracije in varnosti. Pri tem moramo zagotavljati eh, tudi enakopravnost in pravičnost. Schengen je lahko rešitev. Moramo um, rešiti probleme z inštrumenti, ki se neustrezno izvajajo, moramo ukrepiti zakonodajo. Informacijski šengenski sistem je zelo uporabljan v Evropski uniji in eh, prispeva k naši varnosti. Zdaj moramo to prilagoditi našim izzivom. Vsi so mogoče večje sodelovanje uh, tudi eh, na podlagi novih eh, sistemov opozarjanja. Obenem pa prinaša tudi nove inštrumente za boj proti terorizmu in eh, hudemu kriminalu. Pri tem so pomembni biometrični podatki in obveznost, da se delijo informacije o terorizmu, vključno s tujimi borci. SIS ponuja tudi nove inštrumente za boj proti nezakonitemu priseljevanju. V okviru žarišč SIS želi zaščititi predvsem otroke, ko eh, prihaja do nevarnosti ugrabitev. SIS nam omogoča, da delimo informacije med državami članicami in da krepimo vzajemno sodelovanje, vzajemno pomoč. Naš uspeh je odvezen, odvisen od eh, delovanja SIS-a. Gospod predsedujoči, ne gre za to, da bi eh, na novo odkrili toplo vodo. Moramo delati na podlagi, ki jo že imamo na voljo, moramo delati sistemsko in eh, programirano. Upam, da kar zadeva samo interoperabilnost med informacijskimi sistemi, eh, da bo lahko to nekaj uspešnega za vse nas. Hvala. Hvala lepa, hvala Carlos in se opravičujem, ker nimamo na voljo veliko časa. Tako, sedaj pa dajem besedo Anja Marija, ki je iz eh, Mačarske. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, da ste mi dali besedo. Predstavljam regijo, ki eh, meji na Srbijo, torej naša regija ima zunanjo šengensko mejo. Zelo dobro poznamo humanitarni aspekt tega vprašanja in vemo, da je potrebno to uskladiti z pravicami in dobrobitjo naših državljanov. Le malo ljudi nezakonito prečka mejo, ker eh, potrebujejo pomoč. Veliko ljudi pride brez dokumentov, pride z iPhoneom, kar se nam zdi malce nenavadno. Ti ljudje prihajajo iz več kot eh, stotih držav, pa dobro vemo, da nimamo ni vojne v stotih državah. Večina jih prihaja iz Pakistana, iz Bangladeša in tako naprej. Ljudje iz moje regije si želijo, da bi se osredotočili na prave begunce, ne pa na gospodarske migrante. Država članica ima vso pravico, da sama odloča o tem, kdo lahko vstopi na njeno ozemlje. In Mačarska ima nalogo, da brani šengensko zunanjo mejo, ki jo imamo z Srbijo. Preprečiti želimo nezakonito prečkanje te meje, saj na tak način zaščitimo 500 milijonov evropskih državljanov. Na tak način Mačarska pomaga pri begunski krizi prosimo, da se tega zavedate in da to tudi sprejmete. Namreč eh, iz evropske perspektive potrebujemo malo več solidarnosti. Hvala lepa. Gospa županja, sedaj pa dajem besedo namestniku direktorja Evropola, gospodu Martinu, izvolite. Čer, uh, good afternoon. Hvala lepa, gospod predsedujoči in lep pozdrav. Čisto na kratko bi rad eh, podprl neke stvari, ki so bile že omenjene strani gospoda komisarja Kinga. Tihotapljenje migrantov je najbolj profitabilna in pogosta dejavnost organiziranega zločina. Gre za zelo zapletene operacije, ki uh, so vredne približno 3 milijarde evrov. Ta kriminalna združenja so zelo aktivna tudi na drugih področjih. In ti zločinci se srečujejo z zelo nizkim tveganjem. Namreč eh, te žrtve, migranti, pogosto gre tudi za veliko otrok, se srečujejo z velikimi nevarnostmi, tudi z smrtjo. kaj je naš namen? Naš cilj in cilj Evropola, ko podpiramo pristojne organe v državah članicah, je to, da povečamo tveganje za tihotapce. Njihove nezakonite operacije želimo narediti manj profitabilne. Naš odgovor na krizo je bil to, da smo ustanovili center za boj proti tihotapljenju migrantov, na tak način želimo podpreti države članice. Tesno sodelujemo z zaključnimi partnerji, kot je naprimer Frontex, EASO, pa tudi EUNAV in uh, Interpol. Sodelujemo pri žariščnih točkah, ki jih je ustanovila komisija. Napotili smo nekaj uradnikov v Grčijo in Italijo ter pomagamo pri prepoznavanju potencijalnih teroristov. Zaradi tega smo podprli kar nekaj čezmejnih operacij, seveda v sodelovanju z Europolom. Približno 50 tisoč tihotapcev je zabeleženih v naši bazi podatkov. 60 trenutnih operacij eh, podpiramo. Naš center pa je v prvem letu preiskoval tisoč primerov. Gre torej za ogromno količino dela, namreč eh, v tem centru je zaposlenih samo 43 oseb, velikost centra pa je približno tako kot ena policijska postaja v večjem mestu. Izpostavil bi rad interoperabilnost in to, da moramo premisliti o tem, kako bi lahko organom pregona in eh, Europolu dali boljši dostop do baz podatkov. Namreč na tak način bi omogočili boljše operacije z oprtih otapce. Izpostavil pa bi še nekaj v sistemu Eurodac, namreč eh, vzpostaviti bi bilo potrebno enoto za boj proti zločinom proti mladoletnikom. Po sporazumu oziroma izjavi iz Malte smo dobili veliko novih nalog, predvsem, ko gre za uskladitev izmenjave informacij med evropskimi akteri, tretjimi partnerji, pa tudi eh, vojsko in policijskimi organi ter Europolom. Poleg tega pa se moramo osredotočiti tudi na sinergije glede zunanje dimenzije in tako naprej. To so naše prioritete in pričakujemo, koristi pri operativnem delu. Pripravljeni smo na te nove naloge, ampak vseeno potrebujemo za to tudi primerna sredstva. Trenutne proračunske napovedi za 2018 pa ne zagotavljajo sredstev, ki jih potrebujemo. Za konec bi se rad zahvalil parlamentu in drugim evropskim inštitucijam za podporo, ki ste nam jo izkazali v zadnjem letu. Hvala. Najlepša hvala. Tudi mi se vam zahvaljujemo za vaše delo. Rad bi pozdravil Roba, direktorja Europola. Sedaj pa dajem besedo Fabrisu Leđeriju, izvršnemu direktorju Frontexa. Izvolite. Mr. Chairman, Commissioner. Spoštovani predsedujoči, gospod komisar, poslanci in poslanke. Najlepša hvala za vaše povezi, povabilo. Kot je povedal komisar King, je Evropska obaljna straža in, eh, in torej obaljna in obmejna straža nekaj, kar podpira naše operacije. Z novim mandatom je Frontex postal pomemben akter, ko gre za varnost Evropske unije in zato lahko bolje sodelujemo z nacionalno policijo, pa tudi z Europolom in drugimi preiskovalnimi organi. Imamo nove možnosti, naprimer zbiranje osebnih podatkov, v okviru skupnih informacij, pa tudi, ko smo napoteni na zunanjo mejo. Gre za informacije, ki jih lahko potem delimo z Europolom, z lokalno policijo in ki prispevajo k policijskim in kazenskim preiskavam. V novem mandatu so nam dali tudi nalogo, da sodelujemo pri carinskih preiskavah tako da imamo včasih tudi funkcijo obalne straže. Obstaja torej veliko različnih dejavnosti, pri katerih lahko Frontex bolje sodeluje s partnerji in lahko pomaga pri boju zopr zločinske organizacije. Zunanje meje Evropske unije lahko sedaj eh, razumemo kot nekakšen varnostni filter, da lahko bolje zagotavljamo varnost in svobodo. Še nekaj glede interoperabilnosti. Stvari se pomikajo v pravo smer, to je res. Sploh portal za enotno iskanje, ki ga je omenil komisar King, bo revolucija in bo naše delo gotovo močno poenostavila. Še vedno moramo sodelovati, čim bolj sodelovati in že imamo skupni projekt, projekt za komisijo Europolom in EU-LISO. To, da damo evropskim agencijam dostop do osebnih podatkov, se mi zdi dober korak naprej. Na tak način lahko podpremo države članice in omogočimo notranjo varnost. Hvala. Hvala lepa. Hvala za to predstavitev glede dela Frontexa. Tako besedo dobi Katarina Činiči. Izvolite. Grazie, grazie, hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod komisar. Vprašanje migracij in varnosti eh, je gotovo zelo pomemben izziv, s katerim se mora spopadati Evropa. Tega se moramo tudi lotiti tako, da zavarujemo naše zunanje meje. Velika je nevarnost terorističnih napadov strani tudi državljanov, evropskih državljanov, ki se vračajo z konfliktnih območij. Ne moremo izključiti, da bi Eh, tudi določeni teroristi vstopali na šengensko območje kot prosilci za azil ali gospodarski migranti. Zaradi tega treba nadzorovati zunanje meje šengenskega območja. Nadzor mora biti sistematski, mora biti zelo natančen, zato da lahko zagotovimo preživetje samega območja Schengen. Nadzor je treba upravljati redno, dosledno, ne da bi vplivali na prost pretok evropskih državljanov. Treba je, da države članice med sabo sodelujejo. To pomeni, da si morajo izmenjavati informacije preko podatkovnih baz. Torej vstopno, izstopni sistem. Eh, treba je, da si ustrezno izmenjujejo informacije, tudi kar zadeva PNR in da izkoristijo že obstoječe sisteme. Seveda se vsi zauzemamo za še večjo interoperabilnost, ki naj bo bolj učinkovita. Pa še zadnja stvar. Mislim, da bi morali še nekaj več narediti, kar zadeva boj proti organiziranim krimin, eh, kriminalnim organizacijam, ki trgujejo z ljudmi v sredozemlju. Ni spremljivo, da ljudje, ki bežijo z konfliktnih območij ali pa eh, z, iz hudih okoliščin, eh, da so potem žrtve izkoriščanja in da se jim kršijo pravice, pa tudi da se nad njimi izvaja nasilje, predvsem nad ženskami in otroki. Zaradi tega je treba biti bolj učinkoviti, treba je razpolagati z bolj učinkovitim eh, orodjem, zato da ne bomo več eh, omogočali trgovine z ljudmi. Hvala. Hvala lepa, Katarina. Sedaj pa dobi besedo Ilija Sčatis ki prihaja iz urada za boj proti drugam in uh, tihotapljenju ljudi. Hvala lepa. Ja, le mreža lahko bije boj proti drugi mreži. In eh, zato moramo razumeti, kako zločinske mreže delujejo in kako dobivajo denar. Evropska unija je podpisnica konvencije iz Palerma in eh, vseh protokolov glede tihotapljenja ljudi in drog. Prav zato smo opravili veliko napredka in smo našim agencijam dali več pristojnosti za boj proti temu. Poti tih otapljanja pa niso samo v eni regiji. Prav zato se mora naše sodelovanje nadaljevati tudi v izvornih državah, kjer se organizatori nahajajo in kjer se pobira denar. Sodelovanje med uh, državami po teh, po teh tih otapljanja je možno in obstaja. Konvencija iz Palerma omogoča takšen okvir, orodja pa tudi obstajajo, da se bojujemo proti torej, tihotapljenju, ki ga organizirajo zločinske mreže. Profit je ključno vprašanje pri tihotapljenju in prav zato pozivamo vse akterje, da sledijo denarju. Tisti, ki organizirajo tihotapljenje, so prepoznavni, ker se k njim steka vse denar. Gre namreč za zelo dobičkonosen poslovni model. Več truda bi morali vložiti v eh, to, da se preizkuje te nezakonite dejavnosti, predvsem s pomočjo obveščevalnih služb in preizkovanja tihotapskih poti. Slediti je potrebno sledi denarja in preuskovati tudi uh, uradnike, ki so koruptivni. Najlepša hvala za pozornost. Ja, se vstepu. Hvala lepa. Hvala za vaš prispevek, gospod uh, Hacis besedo dajem podpredsedniku ciprskega parlamenta, to je gospod Demetrijev. Najlepša hvala. Varnost Evropske unije je nekaj, glede česar se vsi strinjamo. Ko je začelo prihajati vse več migrantov proti Evropski uniji, se je povešalo tudi tveganje in nevarnost. Vse več je terorizma. To je jasno razvidno tudi iz zadnjih napadov. Prav zato potrebujemo bolj učinkovito uporabo kredibilnih informacij. Meni uradniki, pa tudi obveščevalne službe, tukaj prevzemajo ključno vlogo. Potem pa uporaba tehn tehnologij. Države članice morajo bolje komunicirati znotraj enega enotnega sistema. To je ključnega pomena, če se želimo bojevati zoper tej grožnji. Poleg tega moramo najti način, kako prispevati v tem boju. K sodelovanju moramo pozvati tudi eh, tehnološka podjetja, ki nam lahko pomagajo. Razmisliti moramo tudi o tem, kako teroristi komunicirajo med seboj, da bi lahko potem blokirali njihovo komunikacijo. Svoboda gibanja ni nekaj, kar lahko žrtvujemo zaradi eh, trenutnih sprememb. Cipr podpira vse trude, ki so se eh, v zadnjem času zgodili na operativni in zakonodajni ravni. Pametne meje, ustanovitev Evropske obaljne straže in eh, sistem predhodne odobritve pri vstopu. To vse podpiramo. Hvala. E Najlepša hvala, podpredsednik skupščine. Sedaj pa bo spregovorila Marija Vasilju iz eh, Agencije za boj proti nelegalnim migracijam. Želim se dotakniti vprašalna uh, nelegalnih migrantov. Um, to je resnično velik problem, uh, ampak uh, To je edini organiziran kriminal, ki je omenjen v um, listini o temeljnih pravicih kot velika kršitev. In torej imamo politični in pravni okvir, ki je zelo obsežen in zunanja dimenzija te trgovine je del politik že dolgo, postal ta del že dolgo preden se je začela ta kriza. In to je vključeno tudi v globalni pakt o migracijah in tudi vključeno v razpravo o tihotapljenju. Vemo, da imamo um, torej te izzive in vse to vpliva na ta pojav, vendar pa želim nekaj povdariti. Trendi v Evropski uniji so konsistentni v zadnjih sedmih ali osmih letih in Europol je eh, naš najpomembnejši informator in dvaje tretjini eh, dve tretjini eh, je državljane Evropske unije in to je zelo pomembno, eh, da si zapomnimo. Prostite, tukaj želim biti kratka. Torej, kar zadeva migransko krizo, ehm, torej, eh, tihotapci izkoriščajo to krizo zato, da se znašajo nad otroci in ženskami krizo. Uh, UNICEF, UNICEF je, pove, je opozoril na nigerijske ženske in otroke, ki prihajajo v Italijo prek Libije. Imamo 11 tisoč uh, žensk in deklic v letu 2016. To je dvakrat več kot v letu 2015, 25 krat več kot v letu tri, uh, 2013. 85 odstotkov je uh, žrtev spolnih zra, uh, zlorab in uh, vemo tudi, da zlorabljajo azilni sistem. Uh, težko jih je identificirati uh, tudi na žariščnih točkah. In uh, veliko teh uh, žensk se tudi izgubi, ko pridejo na žariščne točke. In uh, ljudje, uh, nekateri pa celo prosijo, da bi jim predali otroke. Uh, In trenutno povezujemo vse to z uh, drugimi oblikami uh, kriminala. Imamo tudi resolucijo, uh, torej sklep sveta in mislim, da moramo biti tako zajasni in uh, ko govorimo o tih otapljanju in trgovini z migranti. Tukaj ne gre za isto zadevo. Europol in predsednik nam je povedal, da je trgovina prioriteta uh, za leto 2017 in eh, videti, torej ločiti moramo tihotapljenje od trgovine, kajti tukaj eh, to presega eh, migracije in želim zaključiti s tem, da moramo razmišljati prek migracij in skupaj z migracijami, da tukaj gre za kaznivo dejanje, ki daje veliko profita v legalno in nelegalno migracijo uh, eko, e, torej, e, ekonomijo. 11 tisoč nigerijskih žensk in deklic, uh, eh, 10 tisoč uh, zlorab, 315 dni na leto krat uh, 65 to, in to je samo vrh ledene gore. Hvala. Gracias, señora. Lepša hvala. Gospa Vasiljado, za vaše delo, zelo pomembno delo opravljate. In glede um, komentarjev pa Gerard, Gerard Crowell iz Irskega parlamenta. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Gospod predsedujoči, glede evropske solidarnosti in uh, evropskih pričakovanj. Uh, vesel sem, da ste povedali, da ni vsak migrant terorist, ni vsak terorist uh, migrant in to smo videli tudi v preteklih napadih, nekaj jih je bilo domačih. Če pa opazujemo sistem in uh, gledamo, kakšni migranti prihajajo v pristanišča, ni načina, da bi lahko ločili, eh, da bi lahko ločili eh, torej, kdo prihaja v Evropo in da bi lahko torej, eh, se odločili, kdo sedi pred nami med intervjuji. Ehm, nimajo dokumentacijo, ehm, verjetno so jim oduzeli tihotapci ali pa sploh nikoli niso imeli. Pridejo, prosimo jih za ime in lahko napovejo tisto ime, kakršno želijo in lahko nam uh, po, povejo tudi, iz katere države prihajajo ali pa ne. Enkrat, ko so pa vstopili v Evropsko unijo, postanejo odgovornost Evropske unije in policije Evropske unije. In tukaj postane deljenje informacij skrajno pomembno, vendar pa uh, jim ne moremo slediti. In zato mi prosim povejte, kako lahko zagotovimo, eh, da nekdo, ki mu dovolimo, da pride v Evropo in um Eh, seveda eh, se zavedam, kakšne težave in v kakšnih težavah so ti ljudje, ki prihajajo sem, bežijo pred eh, vojnami, pred ekstremno revščino in tako dalje. In seveda jim ne želim odzeti priložnosti, da pridejo na varno, vendar pa imamo tukaj resen težav in nekdo mi, moramo, mi mora povedati, kako naj se tega lotimo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Muča gracias, kolega. Hvala, najlepša hvala. Sedaj pa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 Najlepša hvala in hvala, da lahko sodelujem v tej razpravi. Zelo pomembna razprava je in začel bom s tem, da bom povedal, da v Evropi imamo pred seboj dva problema. Po eni strani želimo ostati odprti, eh, vedno več ljudi prihaja sem, eh, iščejo delo ali pa želijo študirati, po drugi strani pa želimo biti varni in želimo zagotoviti varnost našim državljanom in hkrati spoštovati eh, temeljne pravice, na katerih temelji Evropska unija unija. In glede tega mislim, da je najboljši odgovor temu izzivu, je, da podpiramo Schengen, kaj ti prost pretok eh, ljudi je eno od največjih dosežkov. Um, vendar pa moramo priznati, da danes upravljanje migracij in notranja varnost je popolnoma odvisna od informacij, od teh informacij, kakšnih imajo in kako so razporejene in zaradi tega um, moramo narediti več stvari, zato da bi bili kos izzivom današnjega dne in jutrišnjega dne. Torej moramo okrepiti izmenjavo informacij na nacionalni in evropski ravni, interoperabilnost bi morali izvajati v vseh vidikih, zato da bi uh, bolj, uh, boljše izkoristili obstoječe sisteme in ne nazadnje, pomembne pobude, kot je naprimer sistem ETIAS, eh, e izstop, sistem izstopa in vstopa. Eh, vse to bi morali okrepiti zato, da bi eh, tudi lažje odgovorili na bodoče izzive. EULISA je seveda že sodeluje pri tem razvoju teh in s tem bomo nadaljevali. In, um, imamo pa tudi druge vire in zato upam, da bomo uspešni pri izvajanju vseh teh vidikov in eh, bili eh, kos izzivom eh, migracij in izzivom, ki nam jih predstavlja varnost. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo moj prijatelj, Eh, Mario Mauro, ki je eh, senator iz Italije. Hvala, da si danes tukaj z nami. Bil je tudi minister za, um, um, za varnost in sedaj je senator. Hvala. Italijanski senat nima več nikakošnih dvomov. Po preiskavah, um, ki jih je v preteklih letih izvedel, ni dvomov o povezavah med kriminalnimi in terorističnimi eh, organizacijami in trgovino z belim glagom. To potrjujejo tudi aretacije, ki smo jih izvedli v eh, Katanji. Recimo leta 2013-2017 E, egiptovskih tihotapcev je bilo arestiranih in niso znali upravičati svoje navzočnosti v Valziristanu, med, e, to je na meji med Pakistanom in Afganistanom. In potem Ani Samri je v Lampeduzo prispel leta 2011 in je uh, izvedel napad, atentat v Berlinu. Potem pred nekaj meseci smo izvedli aretacijo uh, Eh, kosovcev v Benetkah eh, in to samo nekaj eh, ur, preden bi izvedli atentat. Torej, spremljanje vseh teh migracij nam pravi, da obstaja povezava ehm, ki po sledi denarja pripelje do terorističnih in tudi do drugih uh, organizacij. In prepričani smo, da to, kar je povedal gospod Koeljo na začetku naše razprave, da je to najboljši instrument in da je to kanal, kjer bi moralo prihajati do izmenjavo informacij. To pa je nujno potrebno instrument uh, za boj proti terorizmu. Hvala. Muchas gracias a ti Najlepša hvala, Mauro. Sedaj pa besedo predajam predstavniku operacije Sofija. Najlepša hvala. Junija 2015 smo začeli z to operacijo, torej, da bi nudili eh, nek odziv na to globalno migransko krizo. Um, in naš man, mandat je to, torej, da se borimo proti tih otapcem eh, z belim glasom in da bi uh, torej uh, nekoga razbili ti mreže. Danes ima, uh, smo torej zasegli 52 ladi in tudi uh, kar nekaj tih otapcev, ki smo jih predali italijanskim uh, oblastem. Uh, In krati smo pa rešili 37 tisoč življenj na morju. In to ni edini način, kako se borimo proti mrežam tih otapcev. Ravno tako zbiramo informacije, analiziramo in jih uh, nudimo in si jih izmenjujemo z drugimi organi. To nam omogoča tudi boljše Eh, analizo informacij in eh, tako jih potem lahko razbijemo to mreže. Torej, izmenjava informacij je ključnega pomena in eh, zato želimo povdariti sodelovanje med policijskimi oblastmi, ravno tako sodelujemo z italijansko direkcijo, direkcijo za boj proti mafiji, Frontexom in drugimi, drugimi organizacijami in tako uh, krepimo naše skupna prizadevanja. Kot je komisar King povedal, mora biti izmenjava informacij v središču našega skupnega odziva. Ravno tako smo mm, torej podpisali pogodbo z um, Makronom iz NATO in to je pomemben uh, korak in, uh, in tudi torej, za nadaljne sodelovanje. 89 odstotkov vseh migrantov, ki pridejo uh, iz Libije, so žrtve tihotapcev in uh, približno, uh, vsi prihajajo iz približno 31 km dolge obale. Torej, rešitev je mogoča in moramo pomagati našim partnerjem za to, da bi lahko izvajali nadzor nad libijskimi teritorijalnimi vodami in ustavili uh, vse uh, nezakonite. Eh, ladje. In eh, torej nudimo um, izobraževanje, smo tudi edina organizacija, ki, izva, ki sodeluje pri izvajanju embarga proti Libiji. Najlepša hvala. Eh, usted, Najlepša hvala vam. Sedaj pa je prispel švedski minister za migracije, gospod Johansson. Eh, besedo pa predajam eh, gospe Ani Gomeš in izrekam dobrodošljico ministru. Najlepša hvala. Moramo se ukvarjati tudi z notranjo varnostjo na konferenci o migraciji, migracijah. To pa zaradi tega, ne zaradi tega, ker so migranti Eh, predstavljajo neko eh, grožnjo, ampak za tega, kar so naredile države pri integraciji imigrantov. In tako eh, s tem razložimo tudi napade, ki so jih izvedli naši državljani. Govorimo tudi, treba je govoriti o socialni izključitvi, pa tudi o rezih v varnostnih službah. In zato potrebujemo interop, interop paribilno, seveda, vendar pa, če nimamo varnostnih sil, da bodo sledili tistim, ki, smo, ki so osumljeni terorizma, potem seveda ni rešitve. Mislim, da je pomembno, da se zavedamo, da če ne bomo investirali v zakonite načine obravnavanja eh, migrantom, eh, potem eh, migrante predajamo tihotapcem in oni so pravzaprav tisti, ki upravljajo migracije, kot je povedal gospod Guterres. In tudi, če m, plačujemo taborišča v naših žariščnih točkah in pa v Libiji. In resnično gre za neka zaporniška taborišča. Um, se strinjamo z, z mučenjem in z drugimi, ne lotimo pa se problemov, ki so na začetku. In od tukaj izvirajo vsi tiža, vse težave. Uh, torej, da nismo okrepili civilne družbe v Afriki. Slediti moramo denarju, kot smo povedali, in s tem se strinjam. Mi in komisar moramo zagotoviti, da države izpolnjujejo svoje obveze na področju terorizma in pranja denarja. Doslej tega niso počele. Hvala. Najlepša hvala. Ana um, da si branila svoje ideje tako odločno in jasno kot vedno. Sedaj pa besedo predajam uh, Konstantinu. Gospodu Kant Konstantinu, najlepša hvala, izvolite. Najlepša hvala, nekaj povzetkov bi podal. Kar, kar zadeva teroristične napade, tukaj Eh, ni ogrožena, ogrežena samo varnost, ampak tudi naš način življenja. Strinjam se s tem, da je bilo veliko dela opravljenega z direktivami, uredbami, novo listino o varnosti in druge generacije sistemov Schengen, druge generacije in drugimi novimi sistemi. Vse to je zelo pomembno, to so pomembni koraki. V, realnost pa je, da je Grčija med tistimi državami Evropske unije, ki ima največ uh, prosilcev za azil. Določene države morajo um, nehati gledati na to situacijo um, na nepravi način. Uh, Evropski sistem vračanja je treba začeti izvajati in eh, to breme mora nositi Evropa cela, ne pa samo posamezna država. Eh, varnostni organi eh, in organi pregona bodo lahko tako bolje opravljali svoje delo, bolj učinkovito in torej moramo imeti sprejemne centre v rdečih, eh, v tretjih državah, kjer bi obravnavali prošnje za azil in se ukvarjali tudi z varnostjo in moramo imeti tudi spremljanje različnih eh, valov migrantov. Strinjam se, da potrebujemo interoperabilnost med različnimi varnostnimi agencijami, moramo si izmenjavati informacije in eh, to mora biti nek skupni pristop. Žal pa v številnih, eh, določeni, številnih državah in tudi v Grči ni neke kulture sodelovanja med varnostnimi službami in tako dalje. Imamo razpršen sistem, eh, fragmentiran sistem in fragmentirane agencije. Potrebujemo nov pristop in potrebujemo tudi dobro izobražen ljudi, ki se bodo s tem spodpirali, eh, se bodo s tem ukvarjali. Najlepša hvala, zdaj imamo pa še zadnja dva govorca eh, pred prihodom gospoda Tajanja. Najprej kolega iz eh, Portugalske, gospod Antonio Felipe. Gospod predsedujoči, varnost državljanov v Evropski uniji je vprašanje ključnega pomena. Gre za ključno pravico, ki jo morajo zagotoviti države. Pomeni pa sodelovanje, izmenjavo informacij in ustrezna sredstva. Sedaj pa bi želel dodati še dva komentarja. Predvsem migranti in begunci niso v pristojnosti policije in ne smemo na njih gledati kot na eh, kriminalce. Eh, če skrbimo za varnost, to ne pomeni, da moramo eh, stigmatizirati begunce ali pa migrante. Ksenofobija je treba mm, je treba nasprotovati. Torej zagotovilo o varnosti ne sme upravičiti oblikovanje pretirane uh, Eh, varnostne države, s eh, situacijo, kjer ki skrbi pretirano za varnost. Evropa mora uskladiti varnost in varovanje svoboščin in pravic vseh um, državljanov, um, ne glede na njihovo viro in druge stvari. Hvala. Najlepša hvala, kolega. In ob koncu pa besedo predajem še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 prisluhnili pridiganju gospoda Junkerja in gospoda Tajanja, nista pa imela časa prisluhniti temu, kar imajo spovedati nacionalni parlamenti, eh, kaj ti oni bodo odločali o migracijski politiki. Politika na polskem vodi solidarnost, načelo solidarnosti in varovanje zunanjih šengenskih meja. Mi imamo najdaljšo Eh, šengensko mejo preč kot 1100 km in 120 milijonov evrov na leto porabimo za njeno varovanje, za opremo in 32 tisoč ljudi skrbi za to mejo. In sedaj smo zavrnili 118 tisoč ljudi, nismo jim eh, dovolili stopiti v šengensko mm, mm, območje. In samo 19 ljudem smo ponudili azil skladno z Ženevsko konvencijo in um, Poljska izvaja mednarodno zakonodajo. In več kot 400 uradnikov smo poslali, eh, da pomaga varovati šengensko mejo v Grčiji in v Italiji, vendar pa ne bomo sprejeli sistema o premestitvi, kajti to bo samo prineslo dodatne težave na področju varnosti. Želimo pomagati imigrantom, vendar pa nas bo. Vo, nas ne bo vodila solidarnost, ne bomo prinesli pri težave v naše države. Želim samo povedati, pravi predsedujoči, da To srečanje na visoki ravni je bilo organizirano, je organiziral ravno predsednik Tajani in predsednik Tajani je povabil nacionalne parlamente. To je povedal v uvodnem govoru in to se mi je zdelo zelo ustrezno. Želel bi se zahvaliti vsem prisotnim in s tem bom prekinil Eh, zasedene, kajti začeli bomo z zaključnim delom zasedanja. Hvala.